Right, dear colleagues, if I could please. Drage kolegice in kolegi, prosim vse osebe povezane z Libejem in Devejem naj počasi zapustijo dvorano našega odbora in dvorano lahko. Eh, zapustite tudi bolj tiho, ne da bi se toliko pogovarjali. Nekam pozno je, nadaljujmo. Peta točka. Tu gre sedaj za eh, poročilo uh, eh, Norice Nikolaj in sicer priporočila Sveto komisije in Evropske službe za zonanje delovanje glede pogajanj o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom mi pogajalcem ponavadi povemo, kaj so naša pričakovanja glede končne različice sporazuma. Želimo pač, da bi postopek potekal gladko in da bi pravočasno upoštevali naše mnenje. Razširjeno predsedstvo je eh, odložilo to poročilo. Eh, upam, da bomo dobili dobra eh, dobre novice iz Bakuja, naprimer o e, političnih zapornikih, da bo prišlo do njihove osvoboditve in upam, da bomo te novice dobili pred majem, ko bi glasovali. E, torej, mi nočemo imeti velikih težav v prihodnosti in zaradi tega ravnamo previdno. Besedo dajem gospe Nikolaj. Hvala lepa, gospod e, predsednik. ta novi sporazum je dejansko potreben, kaj ti naši odnosi z Azerbejdžanom. Eh, so bili na zadnje urejeni leta 1999 in od je preteklo veliko časa. Eh, za Azerbejdžan je EU eden izmed eh, glavnih trgovinskih partnerjev, to želim spomniti prisotne. Evropska unija eh, predstavlja 50 odstotkov celotne trgovine za Azerbejdžan. Eh, eh, mi smo za Azerbejdžan tudi eden izmed največjih izvoznih trgov, 52 odstotkov izvažajo v EU. To pomeni, da eh, je gospodarstvo pred politiko in naši gospodarski odnosi so dovolj močni. Bilateralni trgovinski odnosi so urejeni eh, s sporazumom o partnerstvu in sodelovanju iz leta 1999. To je nepreferencialni eh, sporazum. Kvant obstajajo tudi kvantitativne oziroma kvantitativne omejitve so prepovedane. Lani smo eh, začeli oziroma eh, s temi pogajanji in upam, da bodo naša priporočila pomembna eh, za prihodnost eh, pogajanj. V mojem poročilu govorim tudi o razreševanju sporov. Ta novi Eh, sporazum temelji na vzajemnostih, na vzajemnih ciljih, je v interesu obeh strani, zlasti pa seveda v interesu njihovih državljanov. Ključnega pomena za nas so človekove pravice, pravna država in eh, demokracija in vsa načela, ki so pomembna za eh, evropsko sosedsko politiko. ozaveščanje eh, Evropejcev in Azerbejdžancev glede priložnosti in koristi eh, tega sporazuma je zelo pomembno. V skladu z našimi političnimi izjavami in tradicijo eh, spodbuja Evropski parlament teritorijalno celovitost v Evropi. Eh, okviru mednarodno priznanih eh, meja in v skladu z mednarodnim pravom. Mi upamo, da bosta obe strani v skladu z mednarodnimi sporazumi in resolucijami pomagale zagotoviti mir v regiji. E, torej človekove pravice so za nas zelo pomembne. E, mi moramo okrepiti sodelovanje na področju človekovih pravic, naprimer enakost spolov. Podpira, e, pozdravljam tudi nov finančni okvir in podporo Evropske unije za nevladne organizacije in aktivnosti na področju človekovih pravic. Za nas je tudi eh, zelo pomembna eh, reforma sodstva. Mi potrebujemo eh, pravice za vse, potrebujemo določbe za boj proti korupciji, davčnim utajam, pranju denarja. Eh, izpostavljamo tudi pomen svobodnih in pluralističnih medijev. Eh, oblasti EU in Azerbejdžana morajo sodelovati zato, da bi izboljšali dialog s civilno družbo in vključenost civilne družbe v družbenem življenju. Kar pa zadeva za poslovanje, Evropska unija podpira Azerbejdžan pri eh, izvajanju strukturnih reform za izboljšanje konkurenčnosti, vključujoče rasti eh, socialnega razvoja, za diversifikacijo gospodarstva. Potrebno je spodbujati podjetništvo in eh, majhna in srednja velika podjetja. S temi bo mogoče doseči to rast. Eno izmed pomembnih področjih eh, tega sodelovanja je sodelovanje tudi na področju energije. Azerbejčan je za Evropsko unijo eh, pomemben strateški partner. Pet odstotkov eh, potreb EU po nafti prihaja iz Azerbejčana. in kaspijske plinske vere seveda želimo spraviti tudi v Evropo. Potrebno je podpreti to politiko, to sodelovanje na področju energije, kajti to ni zgolj v korist gospodarstva obeh strani, temveč eh, se na ta način tudi zagotavlja varnost na tem področju. Naj omenim tudi transanatolijski plenovod. Tu gre za transformacijski eh, projekt naravni plin eh, bi eh, spravili iz Azerbejdžana preko Turčije v Evropo. Upam, da se bo ta projekt tudi dokončal. In ne nazadnje želim še izpostaviti dve stvari, ki se mi zdita pomembni za to, da bi imeli uspešen sporazum. Je pomembno, da okrepimo parlamentarno sodelovanje. V tem obdobju smo imeli dobro sporazum sodelovanje z našimi kolegi iz eh, Azerbejdžanskega parlamenta in upam, da, bomo, eh, da bodo vzpostavili boljšo medparlamentarno eh, strukturo, ta naj bi podprla tudi ta politično-gospodarski sporazum, ta naj bi ponujal torej, politično podporo na tem področju. E, torej upam, da se bo s pogajanji okrepilo dobro sodelovanje e, tudi s službo za zoranje delovanje. Situacija človekovih pravic v Azerbejdžanu se bo upam, da izboljšala, v ta namen pa moramo sodelovati. E, z azerbejdžanskimi oblastmi. Vesela sem predlogov sprememb, to je prva izmenjava eh, med eh, večjimi in upam, da bom imela podporo vseh političnih skupin za to, da bom imela jasna preporočila za pogajanja o tem sporazumu z Azerbejdžanom. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Nikolaj. Sedaj dajem besedo poročevalcem v senci in tudi drugim poslancem, ki bi radi spregovorili. Gospa Piri, gospa Fotiga, gospod Šolc. In kaj se je še zgodilo? Štetina. Yes. And Mrs. Schrake. To so še poslanci in poslanke, ki so se prijavili k besedi. Je v redu sedem prijav k besedi vsakemu dam dve do tri minute. Kati Peri, prosim. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Eh, Javi Lopez eh, je poročevalec v Senci za SND in se zahvaljuje gospod Nikolaj za osnutek poročila ker imam eh, malo časa, bi se osredotočila na te stvari, ki ste jih že omenili. Eh, rekli ste, da so ključna vprašanja demokracija, pravna država, eh, človekove pravice za skupino SND. Je pomembno, da izpostavimo, da ne bomo dali soglasja za ratifikacijo, če ne bo jasnega koraka na področju izpuščanja političnih zapornikov. To je minimum za soglasje SND. Eh, pomembno je, da spomnimo Azerbejdžance na prejšnja eh, eh, ročila Evropskega parlamenta, kjer smo zahtevali spoštovanje političnih obveznosti, spoštovanje sodb sodišča za človekove pravice. Eh, no, eh, pre, kmalo bodo tudi predsedniške eh, volitve. Določeni kandidati kot Gamadov so še vedno v zaporu. Eh, nekateri bojkotirajo volitve, ni svobode združevanja in pogoji za eh, svobodne eh, pravične volitve so tudi dejavnik, od katerega bo odvisna naša podpora. Eh, potem je potreben tudi eh, suspenzijski mehanizem za človekove pravice eh, in svoboščine. To mora biti del novega sporazuma in še nekaj, kar je poročevalka že omenila, konflikt v Gornjem Karabahu mi izražamo eh, spoštovanje eh, za ozemeljsko eh, celovito status Gorskega Karabaha je sporen, vendar armenske sile okupirajo določena ozemlja torej in Azerbejdžanu je treba vrniti njihove ozemlje. Eh, velika prioriteta gre dialogu med Armenijo in Azerbejdžanom in eh, tu je treba tudi eh, podpreti misije OSEA. Hvala lepa. Hvala lepa. Ana Fotiga, ZKR. E Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rada bi se zahvalila gospe Nikolaj za eh, zelo obsežne predloge in ugotovitve. Zame je Azerbejdžan pomemben dejavnik v geopolitičnem in varnostnem smislu za celotno regijo in rada bi tudi poudarila, to, kar ni bilo omenjeno v naših eh, razpravah prej in sicer kakšna je vloga eh, te države pri sodelovanju z eh, zahodnimi institucijami pri boju zoper terorizem. To je zelo pomembno. Treba je povedati, da kakšna je vloga te države pri sledenju eh, zahodnim vrednotam na področju protiterorističnih ukrepov. Eh, vendar eh, ne morem se za nanašati na obljube glede izpolnjevanja obveznosti. Treba je videti jasne korake, eh, naprimer na področju amnestije za politične zapornike eh, ob stoletnici azerbejdžanske države. Še vedno se zanašam na to. Hvala lepa. Helmut Scholz, naslednji poročevalce v senci. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki za pripravo tega poročila. Mislim, da moramo upoštevati jasno povezavo eh, eh, z drugimi eh, državami v regiji, Gruzijo, Armenijo, Azerbejdžan je lahko tudi pomemben partner za Evropsko unijo. Očitno želi imeti kompleksno eh, strategijo za lasten gospodarski, trajnostni razvoj. Vse pa je to tudi povezano s političnim razvojem v državi. Jasna so priporočila Beneške komisije o razvijanju postopkov vseh zakonodajalcev v državi. Potrebni so zakoni o enakosti spolov. Treba je eh, zagotoviti eh, eh, člen eh, eh, 11 eh, ECHR. E tu ne smemo zasledovati samo eh, ekonomske interese Evropske unije, temveč moramo eh, zasledovati različne politične, kulturne eh, cilje človekove pravice. Mi se moramo gledati, kakšen je socialni razvoj države, kaj so dosegli in to je ključno za bodoče odnose med nami. In osvoboditev političnih zapornikov je ključno pomembno vprašanje tudi za nas. In je od tega odvisen eh, bodoči odnos eh, za Zerbečanom. Hvala lepa. Eh, gospa Jelena Sovko je poročevalka za ELS. Prosila me je naj povem nekaj besed v njenem imenu. Sedaj je na misiji v Nepalu in uh, se opravičuje, da ne more biti danes tukaj. Ona eh, se zaveda pomena eh, bodočega sporazuma med EU in Azerbejdžana. To je pomemben instrument za razvoj eh, tem v skupnem interesu, investicije, varnost, plinski koridori in podobno. Vse to je tudi pomembno za diversifikacijo na področju energije. Potrebno pa je ustrajati tudi na ključnih vrednotah, kot so eh, eh tudi eh, pravna država spoštovanih človekovih pravic, temeljne svoboščine, to je bilo že povedano. Mi eh, potrebujemo bolj kooperativen pristop Azerbejdžana na področju človekovih pravic. Hvala lepa. No, to je izjava gospe Sovko in gospa Gomeš. Eh, nisma smisla govoriti o človekovih pravicah in jih potem pa ne izvajati. Ni dovolj, eh, da govorimo o tem, če si ne ogledamo konkretnih eh, zadev. Torej, Azerbejčan dan tu nič ne dela. Kati Piri je povedala, da je Azerbejčan eh, zanemaril sodbo človeka eh, sodišča za človekove pravice naj eh, izpusti gospoda Mamedova. Eh, torej, poskušali so se pritožiti, eh, sodišče pa je zavrnilo to pritožbo. Kdorkoli eh, želi odgovornost od določenih ljudi, je utišan v Azerbejdžanu, torej kršijo človekove pravice. E, vladajoči so deloma tudi odgovorni za korupcijo. Pomislimo eh, na e, primer korupcije tudi v EU, naprimer v Malti. Bila sem na misiji Tu je Pilatus banka, ki je pralnica denarja za, denarje, za denar iz Azerbejdžana. E, tu perejo pravzaprav določeni ministri iz Azerbejdžana. Se pravi, tu gre za korupcijo v Azerbejdžanu in v EU. To nas skrbi. Mi smo sklenili, da bomo z eno milijardo so financirali plinovod eh, iz Azerbejdžana v Italijo. Eh, razne eh, organizacije za človekove pravice so protestirali, pravijo, da bo to prineslo kaos, da bo to vplivalo na podjetje, okolje, človekove pravice. Evropske institucije očitno zanemarjajo pomembna vprašanja človekovih pravic. Kondicionalnost, pogojevanje je pomembno. Mi moramo pogledati, kaj se dogaja in ogledati si moramo volitve, kako bodo te eh, potekale. Celo eh, naši poslanci eh, so bili pod vplivom eh, azerbejdžanske korupcije in mi tu ne smemo zatiskati oči. Hvala lepa, gospod Štetina. Hvala predsedojoči, da ste mi dali besedo. Govoril bom eh, češko in sicer želim omeniti dva vidika človekove pravice, eh, tako kot so omenjene v tem osnutku in potem še eh, Gorni Karabah. Zahvaljujem se poročevalki, da je poročilo tako detaljirano. Lahko bi bilo še bolj natančno na primer, ko gre za imena omenjenih novinarjev, eh, to bi lahko navedli še eh, sankcije eh, uradnih organov zoper spletne strani, naprimer Azeja Badani Service in tako naprej oziroma, ko gre za opozicijske časopise in pa že citirana Mejdanska televizija. Eh, morda bi lahko omenili tako groteskne zadeve, eh, kot naprimer povišanje sankcij na pet let za žalitev predsednika. Taka določba, eh, ki jo najdemo v kazenskem zakoniku, je izraz diktatorskega režima in mi tega ne bi smeli zamovčati. To sem želel povedati v zvezi z človekovimi pravicami. Za Gorni Karabah pa nimam več časa. Hvala. Thank you, Mr. Stettina. I have one more colleague who would like to take the floor. Ms. Schake, please. Hvala lepa. Želi kdo še besedo, gospa Šake? Hvala lepa. Kratka bom, ker je poročevalka iz moje skupine. E, mi ne moremo dovolj izpostaviti človekovih pravic. Hvala lepa. E, s tem smo ponovno vzpostavili sistem. E, kot sem povedala, ne bi dodala veliko temu, kar je povedala kolegica. E, vendar pri Azerbejdžanu ne moremo dovolj povdarjati pomena človekovih pravic. Jaz želim E, tu pojasniti pogojevanje pri izpuščanju političnih zapornikov. Tu se sedaj zastavlja vprašanje, kaj je dovolj e, na tem področju. Upam, da mi lahko povečamo tu težo. Vse neupravičeno zaprte politične zapornike je treba izpustiti. E, potem parlamentarno sodelovanje. To je lahko vsega priložnost, vendar samo, ko so volitve pravične in ko se s tem poglablja demokracija, človekove pravice, eh, vladavina prava. In eh, ne smemo pozabiti, v tej državi je prva dama tudi podpredsednica. Hvala lepa, Maritja. Eh, s tem smo zaključili to točko. Gospod Devin. Prosim. Se opravičujem. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Dobar dan, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Hvala lepa za povabilo, za to, da povem, dokam smo prišli eh, pri pogajanjih o bilateralnem sporazumu z Azerbejdžanom. Hvala lepa tudi gospe Nikolaj za eh, osnutek poročila. Samo še nekaj o kontekstu naših pogajanj. Skrajni čas je, da moderniziramo bilateralne odnose z Azerbejdžanu, saj je sporazum eh, s to državo že zelo eh, star. V dveh desetletjih se je veliko zgodilo in naši odnosi so se razvili. Eh, vzhodno partnerstvo eh, je pomemben dejavnik, del tega je Azerbejčan od leta 2009. Sporazum iz leta 2014 je treba upoštevati, Azerbejčan sodeluje pri EU programih, eh, saj je glede tega podpisan sporazum pred kratkim in imamo tudi eh, partnerstvo za mobilnost. Eh, Azerbejdžan je pomemben energetski partner eh, in lahko podpira diversifikacijo mešanice verov energije. Plinovod je prioriteta po sklepih sveta leta 2015. Tu imamo Eh, tudi možnost, da stabiliziramo eh, partnerja v državni eh, regiji, naprimer v soseščini so Iran. Od leta 2015 smo prejeli predlog Azerbejdžana za sklenitev sporazum o strateškem partnerstvu in mi smo začeli pogajanja v začetku 2017. Jasno je, da bo novi bilateralni sporazum eh, del tudi revidirane eh, vzhodnoevropske politike in eh, tu želimo diversifikacijo. Mi želimo, da bi se Azerbejdžan bolj angažiral, naprimer ne zgolj na področju transporta, trgovine, temveč tudi na področju človekovih pravic, vladavine prava in v širšem ekonomskem smislu dva pomembna politična dogodka sta se zgodila. 24. Eh, novembra smo imeli eh, vrh partnerstva in decembra pa eh, svet o kooperaciji, ki sta mu so predsedovala predsednik in gospa Mogherini. Imeli smo več različnih eh, krogov pri pogajanjih. Eh, rezultati so naslednji. Politična eh, in varnostna vprašanja, torej tu smo dosegli kar nekaj napredka. Sporazum bo imel določbo o političnem dialogu in varnosti o človekovih pravicah in demokraciji in želim tudi izpostaviti, da bomo imeli pač eh, tudi naslov posvečen človekovim pravicam. Eh, eh, težko je seveda v političnem delu urediti vprašanje mednarodnega kazenskega sodišča in podobno. Potem pa sektorski del. Zadnji petek smo imeli zadnji krok pogajanj in pogovarjali smo se o devetih poglavjih, okolje, Eh, znanost, eh, varstva potrošnikov, socialna politika, politika zaposlovanja, industrijska, mladina, turizem, šport, eh, energija in kulturna raznolikost, medkulturni dialog, transport in energija. Tu smo zaključili pogajanja. Potem pa trgovinski del, tu smo imeli dva kroga pogajanj odbor INTA je bil že informiran eh, januarja o tem. Eh, Dosedaj smo imeli razprave o eh, trgovanju z dobrinami, varnosti hrane, sanitarnih, fitosanitarnih določbah, razreševanju sporov, konkurenci, javna nabava, trajnostni razvoj, podjetja v državni ladi, vzajemna pomoč v carinskih zadevah. E, kar velik napredek smo dosegli v zadnjem krogu. Tri e, poglavje smo zaprli, carine, vzajemna pomoč v carinskih zadevah e, in preglednost. Ker Azerbejčani član STO-ja imamo določene težave in to je seveda zelo pomembno, da to uresničijo, da postanejo člani STO-ja za eh, vse te trgovinske poti, je to pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vin. Še poroče Valka, zadnja beseda, gospa Nikolaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem eh, kolegom in kolegicam. Upam, da se vsi strinjamo, da je kooperacija najboljši način, da jih prepričamo, da je treba spremeniti stvari. Pozdravljam ta eh, sporazum, ta poteka v okviru sosedske politike in Azerbejčanu se bomo povrnili še v okviru sosedske politike. Eh, zame je to tudi možnost, da eh, zagotovimo bolj odprt pristop azerbejdžanskih eh, oblasti. Človekove pravice so seveda pomembno vprašanje. Naslednji mesec bom v Bakuju, naša delegacija bo tam in če se in Eh, pogovarjali se bomo z azerbejdžanskimi uradniki in upam, da bomo kmalo priča tudi izpustitvi političnih zapornikov. Gospa Fotiga je tudi omenila, eh, kakšna je varnostna situacija v območju. Ta je namreč zelo pomembna. Kot vemo, je Azerbejdžan postal tranzitna država za ljudi, ki novačijo eh, ljudi za sirijsko vojno Eh, in sicer eh, novačjo za Asada, pa tudi za ISIS. Eh, situacijo bom preverila s pravosodnimi organi v Azerbejdžanu in pričakujem vaša, vaše predloge sprememb in upam, da nam bo uspelo izboljšati naše odnose, kajti mislim, da je to v korist vseh nas. Zlasti spričo zelo uh, turbulentnega obdobja in uh, Rusije. Uh, pomembno je imeti tesno sodelovanje, dobro sodelovanje z Azerbejdžanom. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. 4. aprila je zadnji rok za vložitev predlog sprememb. Če se torej strinjate, lahko nadaljujemo z dvema naslednjima točkama 6 in 7. In sicer sklenitev okornega sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo. Augusta uh, 2017 je ta uh, okvirni sporazum bil sprejet, 6, 22 uh, amadmaja je bilo že vrženih. Poročevalec je Francisco Milan Mon, predlagal je pet kompromisnih predlogov sprememb in sedaj mu dajem besedo. Eden in edini gospod Milan Mon, izvolite. Gospod predsedujoči, eh, bistveni elementi obeh besedilst so že bili predstavljeni februar in sicer imamo priporočilo, tam ni bilo nikakršnih predlogov sprememb in pri nezakonodajni resoluciji je dejansko bilo 62 predlogov sprememb. 14 sem jih predlagal sam, eh, kaj ti svoje lastne predloge, ki so bili včasih samo eh, skisirani, sem želel s tem še precizirati, zato da bi zaokrožil svoje zamisli. Eh, kar zadeva druge predloge sprememb, eh, ki jih je okrog 50, no nekaj manj, je treba povedati, da jih večina izhaja iz ene politične skupine, nekatere politične skupine sploh niso podale uh, Eh, predlogov. Izdelal sem pet eh, kompromisov, o katerih sem se pogovoril tudi s tistimi, ki so predlagali te predloge sprememb eh, in sicer multikulturna družba. O tem sem se pomenil za gospodom Tenokom, potem trgovinski sporazum. Tu sem poskušal povzeti amantmaje gospoda Petrlita in Kastaldija. E, potem e, predlogi kolega Tenoka, e, potem indigeno prebivalstvo. Tudi tu sem združil več predlogov in pri podebnih spremembah sem upošteval Petrletove in Tenokove predloge. No, kot že rečeno, sem to že prediskutiral z predlagatelji in hvala vsem, ki ste podali predloge, hvala za fleksibilno, za konstruktivno eh, in eh, odprto naravnanost pri pripravi kompromisov. Eh, so pa tudi predlogi, ki niso mogli biti upoštevani in te želim združiti v posamezne bloke in sicer predlogi sprememb Eh, ki pravzaprav vsebujejo že moje predloge in seveda vas ne bo presenetilo, če dajem prednost svojim. Eh, potem drugi predlogi so bili dokaj redundantni in niso pravzaprav veliko prispevali k besedilu, eh, kaj ti motili so ravnovesje besedila in eh, šlo je za določena besedila politike um, avstralske vlade. Vendar pa mislim, da gre v besedilu za odnose med EU in Avstralijo in ne za vprašanja notranje avstralske politike. In potem so še izjave, s katerimi se ne strinjam. In zaradi tega jih nisem vključil. In potem sem imel tudi predloge, eh, ki so zadevali črtanje eh, delov besedila, ki so bili v nasprotju z mojimi lastnimi predlogi, eh, naprimer prilagoditev avstralske politike evropski glede sankcij proti Rusiji. Tu se mi zdi, da to ni dopustno. Eh, če bi to vključili, eh, potem bi eh, to zmanjšalo pomen poročila. Potem so tu še predlogi, ki zadevajo naprimer migracije, ki so prepodrobni. No, skratka, kot že rečeno, to bi lahko motilo ravnovesje besedila in zato teh predlogov tudi ne morem podpreti prvotne zamisli so bile vsebovane v poročilu in kot že rečeno, meni je bilo pomembno, eh, da je poročilo uravnoteženo. 8. Eh, marca eh, je bilo v Santiago de Chile podpisan dogovor o transpacifiškem partnerstvu. 11 devet eh, držav je bilo poleg. Eh, ZDA ni več eh, kot sodelujoča država. In en predlog je povzel tudi to v določenej točki, vendar pa tega nisem mogel vključiti, ker je bilo besedilo prekratko. No, predstavil sem vse predloge sprememb, lahko postavite še dodatno vprašanje, če želite. Like a... Hvala. Francisco, sedaj poročevalcu Senci. Eh, gospod Asis v imenu socialistov in demokratov. Tolmači ne slišimo govornikov, problemi z tehniko.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 Eh, imeli smo že kar nekaj razprav na to temo. Večinoma se vsi strinjamo za poročevalcem, ki mu seveda moram čestititi za upravljeno delo. Eh, dobro nas je poslušal, imeli smo več sestankov, zbiral je veliko informacij in ta končni predlog se mi zdi absolutno dober. Eh, moramo pa seveda se potruditi, da povečamo gospodarske, ekonomske torej, eh, kulturne politične stike z Avstralijo iz geopolitičnih razlogov in tudi zaradi um, dogodkov v zadnjih letih v Avstraliji in po svetu. Torej, ta, uh, to poročilo si mora to postaviti za glavni namen gre za veliko območje, dve veliki območje, avstralsko in evropsko. Predlagal sem svoj predlog spremembe, ki zadeva uh, eh, aboričine oziroma staroselsko prebivalstvo. Um, V zadnjih letih so to problematiko za vlade obravnavale na pozitiven način, iščejo se rešitve in nam je všeč tak pristop. Sicer pa ni drugega. Eh, vsebina besedila je taka, kot je, poznamo, zno se strinjamo in strinjamo se tudi s tem, kar je rekel naš poročevalec ravno kar, zakaj je zavrnil določene predloge sprememb zelo sem eh, zadovoljen, da tako podobno misliva za poročevalcem. Hvala. You, Hvala, gospod Asis. Naslednji eh, poročevalec v senci je gospod Charles Tenek. Hvala, gospod predsednik, tudi sam bom telegrafsko kratek. Čestitam seveda eh, Francisco Milan Monu za njegovo odlično poročilo. To je že druga obravnava v moji uh, skupini in tudi sam kot eh, koordinator smo bili zadovoljni z osnovnim osnutkom. Potrebne so bile le majhne spremembe, kompromisi so doseženi. Zelo mi je všeč, da je vključil kar nekaj mojih predlogov sprememb. Eh, pri prvi obravnavi je šlo za podpis sporazuma TPP-ja, e potem so se pa uh, američani za Trumpom na čelo omaknili. Um, e, podpiramo vse kompromise in seveda glasovamo za to poročilo. Hvala. Hvala, Charles Tenak. Ali se še kdo želi vključiti v razpravo? Gospod Salafranka. Eh, Hvala. Uh, tako kot. Uh, kolegi. Sem tudi sam poročilo kolega Mona skrbno poročil in eh, se strinjam za njegovo oceno. Namreč, da je Avstralija zelo pomemben partner, ki nas podpira uh, v boju proti terorizmu in pri mnogih drugih pomembnih dosijih, naprimer eh, podnebne spremembe, aktivna vloga v Parizu, potem migracije, eh, spremne kapacitete Avstralije so tudi zelo velike in to velja potem tudi za bilateralne odnose. Eh, in sicer je gospod Monži povedal, da Eh, Avstralija tudi sodeluje v akcijah kriznega menedžmenta. Skratka, tu je treba še veliko storiti na področju političnega dialoga, pa tudi, ko gre za sklenitev trgovinskega sporazuma. In izzivi, ki se tu postavljajo, so bili že omenjeni strani poročevalca, ki jih je zelo uh, dobro prikazan, sicer za obe strani. Sedaj pa imam vprašanje za poročevalca. Ali bi morda lahko povedal nekaj oziroma nas eh, informiral o tem, eh, kako je za temo Brexit. Brexit eh, in posledice v zvezi z podpisom tega sporazuma strani parlamenta. morda bi to točko lahko tudi obravnavali. Načelom lahko rečem, da je delo zelo dobro upravljeno in moje čestitke. Okay, then if there are no further requests... Dobro, nihče več se ni javil k besedi, bom torej zaključil. Ali imaš čar še kakšno vprašanje? Ne, samo odzval bi se kolegu uh, Salafranki, nisem hotel omenjati Brexita. Uh, paradoks vsega tega je, da so v Združenem kraljestvu tisti, ki se zauzema za trd uh, Brexit in s, stalno uh, bobnajo na ta uh, boben odnosov med Novim Zela, Novo Zelandijo, Združenim kraljestvom, Avstralijo in tako dalje. In nekako so se zbudili v zadnjem času. Uh, ko je Julie Piše prišla sem in rekla, da v bistvu eh, se bo morala Združeno kraljestvo postaviti v eh, vrsto in za sklenitev eh, prostotrgovinskega sporazuma in da bo pravzaprav največji prostotrgovinski sporazum tisti z Združenim kraljestvom, z, z, z Evropsko unijo. E, Torej, ta eh, politika uh, vzpostavljanja Commonwealtha kot velikega trgovinskega bloka se je izkazila eh, za še eno lažno obljubljal med referendumsko kampanjo in dr. Fox eh, hodil po svetu in razlaga, da po, li, po pod, eh, Brexitu bo že naslednji dan na stotine prosto, eh, eh trgovinskih sporazumov podpisanih. Eh, bil je absolutno eh, šokiran, ker so. so eh, ker je res upal, da bo naslednji teden na sestanku vodi Commonwealtha razširil ta koncept. Rekli samo, da pravzaprav sploh niso zainteresirani za ta uh, eh, pred Brexit uh, eh, del dogovorov uh, z združenim krvjostom. Torej vse skupaj gre v slepo ulico. Uh, navdušen sem, to sem že večkrat ponavljal, v angliško govorečih državah kot v Avstraliji ali pa seveda tudi Nova Zelandija. Kanada, ne se vsi zauzimajo za podpis eh, pogodbe o tr prosti trgovini z eh, Evropsko unijo, ne pa z Združenem kraljestvu. Si predstavljate, da bi Španija zapustila eh, Evropsko unijo eh, z. Eh, izgovorom, da bi lahko v Latinski Ameriki vzpostavite toliko uh, trgovinskih vezi, kot ste jih bili sposobni v okviru Evropske unije. In pravzaprav se točno to dogaja in zelo sem uh, vesel, da se eh, že leta to uh, razlagam, da je to, ta ideja zelo fantastična. No, vseeno, hvala, Charles, dal bi besedo gospodu Milanu Manu, če mi dovoliš. Lugar, čisto na kratko. Hvala torej, hvala vsem. Eh, hvala poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin. Dejansko imamo enako, enake namene. Hvala za argumente in eh, prispevke. Eh, uspeli smo doseči neko skupno obeseditev. In, uh, z eh, Avstralci smo dosegli dogovor glede staroselskega prebivalstva, glede aboričino. Hvala, da ste to omenili. Um, tudi kolega eh, Asis in eh, kolega Tanok sta hm, izrekla veliko lepih besed. Prijatelji smo že iz leta 2004. Hvala za vse predloge sprememb in seveda vključil sem, kar sem lahko v. Eh, kompromisne predloge. Eh, kar se tiče predlogov gospoda Salafranke, tudi njemu se moram eh, zahvaliti. Dogovorili smo se z njim glede oblike, odlično se sicer razumeva in ne misliva enako le v Avstraliji, ampak tudi v mnogih drugih zadevah. Torej, vsem najlepše hvala, vsi se strinjamo. Glede brexita smo že slišali mnenje gospoda Tanaka, na to se je odzval. Res se mi zdi, da v zadnjih letih so odnosi med Evropsko unijo in Avstralijo potekali dobro in so šli širše. E, kot je to bilo možno z Združenim kraljestvom v predhodnem obdobju. E, to poročilo je osredotočeno na Evropsko unijo. Ehm, to bo pripomoglo tudi k sklepanju prostotrgovinskega sporazuma v naslednjih mesecih, v to sem prepričan. Torej, taka poročila so namenjanja konsolidaciji eh, stanja eh, po izstopu iz Evropske, eh, eh Združenega kraljestva iz Evropske unije. Imamo Brexit, spoštovali bomo. Eh, dejansko stanje, upoštevali bomo želje avstralcev. To pr, okvirno, uh, okvirni sporazum je dober, nadaljujemo v isto smer v prihodne, razen. Seveda je razlika je v tem, da Združnega kraljestva ni več vključenega. Torej, jutri bomo dobili pač neko ravnoteženo poročilo, ki dobro odraža um, odnose v sedanjosti in prihodnosti med Evropsko unijo in, Združ in Avstralijo. V zaključku. Ko ste se pogovarjali, je gospod Castaldo tudi prosil za besedo. Težko je reči še nekaj, ko je govoril uh, poročevalec, ampak če je podpredsednik tisti, ki želi govoriti, bi mu vseeno rada besedo. No, Eh, kot poročevalec v senci sem mislil, da bom tudi dobil besedo, ampak nič hudega, če mi niste dali. Eh, dobro sem sodeloval z poročevalcem in ne želim sedaj oteževati delo tega odbora. Gospod Kastaldo, eh, dal bi vam besedo, če bi bili tukaj. Namreč prišli ste že med razpravo. Seveda ste poročevalec v senci, ampak bili ste na seznamu, pa vas ni bilo tukaj. Kaj naj naredim? tem. Vrnil sem se, ko je govoril gospod Salafranka, to je bilo med razpravo. Ne, ampak res ne gre za. Ne želim zavlačevati, res ni nobene težave. Medjo... Dobro, hvala, razložili ste. Dobro, želi še kdo kaj dodati? Ne. Če ne, potem. Jutri se bo glasovalo, jutri do povdne na to temo 20. marca. Dobro, naslednja točka dnevnega reda za danes smo pravzaprav končali. Želim vam eh, lep preostanek dela, najlepše hvala vsem, ki ste vdržali do petkega konca.